skupine ELS, EKR in pa eh, nepovezani poslanci so mi poslali nekaj imenovanj eh, v eh, odbore in ta imenovanja bodo priložena zapisniku tega zasedanja in če ne bo nobenih pripomp, veljajo imenovanja za sprejeta. Prisotni organi